president ja, ja. dobro jutro spoštovane gospe in gospodje otvarjam sejo. Prva točka na dnevnem redu je izjava Evropskega sveta in sicer v zvezi z pravno podlago predloga o spostavitvi šengenskega ocenjevalnega mehanizma. Naj na začetku zasedanja opozorim na sledeče. Pri tej razpravi ne bo postopka KHDI. Ponavljam, pri tej razpravi ne bo postopka pritegnitve pozornosti. Kolega eh, Vehovštad, prosim, da se pomirite, kajti vključen je mikrofon in prosim, da si prihranite napad. Torej, prisrčno pozdravljeni, pozdravljeni gospod Bockov, predstavnik sveta. Prisrčno pozdravljeni v Evropskem parlamentu, pozdravljena komisarka Malmstrom. Za komisarko sva se dogovorila, da bo dobila besedo po eh, izjavah predsednikov političnih skupin. Najprej bom dal besedo ministru, gospodu Bockovo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, veliko veselje mi je, da ste mi dali danes priložnost, da se oglasim v okviru razprave o tej izjemno pomembni temi. Namreč sprejemamo odločitve o vprašanjih, ki ostajajo nerešena. Mi smo tisti, ki bi morali sprejemati politične odločitve, ki bodo ugodne za državljane, čeprav morda odločitve, ki jih sprejemamo, niso ravno najbolj popularne. Mislim, da se boste strinjali z menoj, da je sprememba pravne podlage o vzpostavitvi šengenskega ocenevalnega mehanizma v državah članicah naletela na negativen odziv. S tem se strinjam. Vendar je sprememba pravne podlage nujno potrebna, če želimo doseči cilje, ki si jih je Evropa zadala. V državah članicah enostavno ni druge možnosti, zato je svet tudi odločal tako, kot je. Se upravičujemo, bila je tehnična napaka. Nesporno lahko govorite dansko, vse je pod nadzorom. Torej, v luči odnosa držav članic ni bila možna nobena druga odločitev v svetu, kajti Evropska unija si prizadeva za korist evropskih državljanov. In če imamo skupnost brez notranjih meja, moramo povedati, da je to eden velikih dosežkov, ki smo jih imeli in to moramo ohranjati. Želimo si ohraniti Evropsko unijo brez notranjih meja. Hkrati pa je treba spoštovati tudi vse druge obveznosti in cilje, ki so pod Schengenom. Več let smo si želeli okrepiti sistem ocenjevanja Schengena, kajti zato, da bi bili kos izzivom, s katerimi se soočamo, zato smo uvedli poseben eh, mehanizem, da bi bili kos eh, posebnim položajem in pa da bi eh, okrepili šengensko sodelovanje. In rezultat je svežen upravljanja Šengna. To smo sprejeli v septembru v preteklem letu. Polsko in dansko predsedstvo sta razpravljala intenzivno razpravljala o teh predlogih. Zato je svet v preteklem tednu zasedal in sprejel in podporil te odločitve. Eden od elementov je, da spremenimo pravno podlago za šengenski ocenjevalni mehanizem. Tukaj gre za sedmi člen, črko A. Toda v tej odločitvi so, bile, so bili tudi določeni elementi, kar se tiče šengenskega ocenjevalnega mehanizma. Eh, spremenili smo pravno podlago iz 77a na 70. člen. In poleg tega smo želeli prisluhniti tudi Evropskemu parlamentu v povezavi s eh, členom 97h. Opoštevali bomo stališče parlamenta in sicer do največje možne mere, preden bomo sprejeli končno besedilo. In končno, če želimo ponovno uvesti nadzore, je to druga odločitev, ki bo temeljila na eh, neformalnem trialogu med institucijami. Zelo sem vesel, da sem dobil priložnost, da vam lahko povem, Zakaj smo spremenili podlago iz člena 77 na 70? Naj povem sledeče. Če želimo okrepiti šengenski ocenjevalni mehanizem, potem moramo spremeniti pravno podlago. V svetu, če tega ne bi storili, potem svetu ne, v svetu ne bi mogli dobiti podpore za predlog, in sicer pod členom 77. Prepričan sem, da moramo kot izvoljeni predstavniki eh, izpolnevati naše obveznosti in da se moramo osredotočiti na doseganje rezultatov. V svetu je obstajala samo ena možnost, da bi dosegli ta rezultat. In seveda nismo mogli izpustiti te priložnosti. Naj povdarim še sledeče. Svet je bil eh, združen v tej odločitvi oziroma se je povsem strinjal o tem, da je treba spremeniti pravno podlago. Naj v tej povezavi povdarim še to, da smo upoštevali tudi izjavo pravne službe sveta. In tretjič, svet je jasno povedal, da bo razmislil o vseh vidikih stališča Evropskega parlamenta, ko bo nadaljeval vse to zadevo. Upam, da je povsem jasno, da je to pravna odločitev, ki temeli na a, vsebini in ne na politiki. Spoštovane poslanke in poslanci, narobe bi bilo, če bi to prišlo v spor med svetom in parlamentom. Kaj ti, spoštovane poslanke in poslanci, nič ne bi bilo bolj narobe. Kaj ti, želimo si ukrepiti šengensko sodelovanje svet si želi nadaljnega dialoga o šengenskem svežnju, ne samo o predlogu o mejah, ampak gre tukaj še za vprašanje ocenjevalnega mehanizma, kajti Evropska unija se ta hip sooča s pomembnimi izzivi in zato moramo sodelovati, ko iščemo rešitve za te izzive. Samo preko sodelovanja bo možno najti rešitve in to od nas pričakujejo naše državljani. Za nas je zelo pomembno, da zaključimo sodelovanje z Evropskim parlamentom. Od prvega dneva smo bili v zelo tesnih stikih za gospodom Kojeljem, poročevalcem in z drugimi člani parlamenta. Poslušali smo. In zagotovili smo tudi to, da ima parlament vpliv. Dialog je bil zelo dober in zato lahko z veseljem povem, da je poročevalec 31.5. v odboru Libe razumev stališča a, sveta In to je sedaj sprejeto v svetu. Mislim, da smo storili korak v pravi smeri. Zahvaljujoč prizadevanjem gospoda Kojelja, pa tudi drugih poslancev. Parlament ima zato velik interes in kompromis bi lahko vseboval tudi besedilo o notranjih mejah. Tukaj bi imeli okrepljeno ulogo Evropske komisije, ki bi lahko nenapovedano obiskala oziroma opravila obiske za ocenjevanje. Te ocene pa bi lahko uporabila v prvem in v drugem mandatu. Poleg tega pa bi okrepili tudi preglednost tekom poročil. V parlamentu smo v tesnih stikih in zato ni čudno, da govorimo o stvarih, ki so izrednega pomena za Evropski parlament. Predlog za kodeks v šengenskih majah bo deležen običajnega zakonodajnega postopka, kjer je vključen tudi parlament. To omenjam zato, ker je predlog za ponovno a, uvedbo a, notranjih kontrol nekaj, kar je zelo pri srcu Evropskemu parlamentu. In zato smo to politično zelo občutljivo temo, kjer gre za a, možno ponovno uvedbo a, kontrol, To smo želeli premestiti na eh, mej, kodeks o mejah. Želeli smo tudi zagotoviti, da bo parlament še naprej so zakonodajalec. Te določbe so poglavitnega pomena. Če prav predlog, predlog za šengenski ocenjevalni, čeprav je bil predlog za šengenski ocenjevalni mehanizem premaknjen. Potem je tukaj še oziroma predlog, da bi umaknili ta predlog nazaj v šengenski ocenjevalni mehanizem. To, da mi smo bili proti temu predlogu, kajti če bi to umaknili, bi bilo razumljivo, da bi bil parlament kritičen do tega postopka. To, da ni bil. In naj povdarim, da se to ni zgodilo. Danes imamo Evropsko unijo brez notranjih meja. In to je rezultat prizadevanj številnih let. Torej, to si morate pogledati v širši perspektivi. Sedaj imamo kompromis in sedaj se zauzemamo za model, ki temeli na več Evropske unije. Razprava je tudi pokazala, da je bistvenega pomena za svet to, da vključi parlament v kaj eh, najširši možni meri. Veselim se razprave o parlamentu in ne smete dvomiti, da si svet želi zelo tosnega dialoga s parlamentom. Predsedstvo je tesno sodelovalo s parlamentom, kajti ta predlog je bistvenega pomena v luči prihodnosti Evropske unije. In državljani Evropske unije pričakujajo, da bomo uspešni tukaj. Veselim se razprave. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa sledi razprava. Najprej dobi besedo predsednik politične skupine Evropske ljudske stranke, gospod Dol. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom skušal ohraniti mirno kri. Moram pa priznati, da me mika, da bi sedaj kar eksplodiral. Danes, gospod minister, ste me še dodatno razdražili, ampak bom vseeno ohranil mirno kri. Svet je soglasno proti mnenju komisije sprejel odločitev, da bo spremenil pravno podlago vzpostavitvi šengenskega ocenevalnega mehanizma. Kar pomeni, da so ministri sprejeli odločitev, ki je absolutno nesprejemljiva za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa gospe Malmstrom, ker je ustrajala do konca, ker ni pokleknila pred svetom in se ni vdala. Gospa Malmstrom, komisijo potrebujemo v tej bližnji prihodnosti, kajti razprave bodo zelo trdne, odločne in drzne. Gospod minister, zakaj pa niste še enkrat uvedli vizumskega sistema, s tem bi še bolj zaščitili 500 milijonov potrošnikov? S to pobudo ste pravzaprav razbili zaupanje, ki je vladalo med našima dvema institucijama. Spodkopali ste temeljno metodo, metodo skupnosti. Kot veste, sem na njo zelo navezan. Tu pa ste nas napadli in zato vam sedaj stojimo nasproti. Sedaj ste poskrbeli za to, da velike države usiljujejo svojo voljo manjšnim državam, kar pomeni, da ste poskrbeli za to, da prevladujejo nacionalni interesi, ne evropski interesi. Uh, Evropski parlament je skupaj s komisijo varuh metode skupnosti in temu se nikakor ne nameravamo odpovedati. Predsedstvo sveta, gospod Torning Schmidt, nekdanjo evropsko poslanko, sem v četrtek prosil, da bi nastopila v parlamentu, zato da bi predstavila svoje stališče. Včeraj zvečer me je sicer poklicala po telefonu, ampak mislim, da bi ona morala biti danes tu, zato ker je metoda skupnosti edina pravilna in točno ve, o čem govorim. Dansko predsedstvo ne spoštuje dovolj 500 milijonov evropskih državljanov. Dansko predsedstvo niti ni povedalo državljanom, zakaj je poslancem oduzelo pravico soodločanja pri tako pomembnem vprašanju, kot je prost pretok oseb. Moram reči, da od 7. junija zvečer naprej dansko predsedstvo za mene ne obstaja več. Do 30. junija do polnoči se bomo obračali samo na Evropski svet ali na naslednje predsedstvo, ciprsko predsedstvo. Veste, da sem moral skrbno analizirati stvari in skrbno pretehtati stvari, preden sem to povedal. Razbili ste metodo skupnosti in to je res nedopustno, tega ne morete početi. Gospodarska in socialna kriza, ki jo trenutno doživljamo do nas vseh, tudi od voditeljev evropskih in nacionalnih, zahteva solidarnost, prevzemanje odgovornosti in izražanje spoštovanja. To spoštovanje ste uničili. Države članice ne zaupajo očitno Evropskemu parlamentu. Podale so se v smer, ki ne bo dobra za nas. Rešitev za probleme ne leži v tem, da se zaprejo meje. Rešitev bomo našli samo, če bomo solidarni, če bomo državam zagotovili suverenost in če bomo podpirali tisto, kar nam je najbolj pri srcu, to pa je svoboda. Zato prosim, da prekličete to odločitev. To je edina možnost, da vam bodo vrata v parlament, če kdaj odprta. Hvala. Sedaj pa za socialiste in demokrate dobi besedo predse, eh, gospod Svoboda. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister. Vse, kar ste povedali, zavračamo. Včeraj smo imeli v politični skupini zelo izčrpno razpravo in soglasno smo dejali, da to zavračamo, kar ste se odločili. In zavračamo vaše stališče. Politična skupina socialistov in demokratov se zauzema za stališče, da ste obrali napačno pot. Ali se niste ničesar naučili iz predhodne vlade na Danskem, ki je prišla pod pritisk populistov? Naučiti bi se morali, da to ni prava pot. Žal se niste ničesar naučili. Uh, izvor razprave je bil to, da je domnevno prišlo ogromno tunizicev v Evropo in potem se je Berlusconi odločil, da je treba zapreti meje. Kje pa so sedaj ti milijoni beguncev, na katere bi se morali odzvati? Nekaj drugega se dogaja. Evropejci so intervenirali v Libiji in milijoni beguncev je prišlo iz Libije v Tunizijo. Ker imamo sedaj libijske eh, begunce v Tuniziji, ali moramo zato mi sedaj zapreti meje? Je to naš odziv na arabsko pomlad? To je napačni odgovor na dogajanja, gospod minister. Povsem napačni odgovor. Da, imamo problem. Problem med, eh, na meji med eh, Grčijo in Turčijo. Ampak ali bomo zato zaprli naše meje, ker problema ne moremo drugače rešiti, ali v tej Evropi ni več nikogar, ki bi dejal, da moramo pomagati, da moramo biti solidarni in da moramo eh, pomagati uskrbovati eh, to mejo, kar se tiče nezakonitih eh, priseljencev. In dansko predsedstvo se je odzvalo škandalozno. To je za nas povsem nespremljivo. In potem si upate priti sem in rečete, da bi vam morali biti hvaležni, da ste preprečili najhujše. Je to vaše stališče v Evropskem parlamentu, da bomo padli na, kolena, na kolena in rekli hvala dansko predsedstvo, da imamo znova meje? Ta evropska, evropska inštitucija je, je enakega mnenja kot Evropska komisija in naše Naša inštitucija je vedno zauzemala za prost pretok in zato smo se zauzemali v številnih razpravah. In zato ste vedeli, da boste tukaj naleteli na nasprotovanje, če boste brez razloga zaprli meje. In zato ste Evropskemu parlamentu oduzeli pravico soodločanja, kar se tiče ocenjevanja. In če prisluhnemo notranjim ministrom, potem tudi vemo, odkot piha ta veter in tudi vemo, zakaj to hočete. Da, nekateri notranji ministri želijo imeti znova več možnosti, naprimer na Danskem. Vsi vemo, da so nekateri želeli znova zapirati meje, ampak naša politična skupina skupaj z drugimi političnimi skupinami eh, se bo s pravnimi in političnimi sredstvi borila proti temu. Sedaj odpirate vrata za desničarski populizem v Evropi in zelo obžalujem, da je dansko predsedstvo odprlo ta vrata. Sedaj pa za politično skupino ALDE, gospod Herhofštad. Uh, uh... Gospod predsednik, v četrtek, torej čez dva dni, bomo slavili 27. obletnico šengenskega sistema. Najlepša hvala za to darilo, gospod minister. Torej, moram reči, da je res velika škoda, da danes spoh poteka ta razprava. Pravzaprav gre za sramoto. Sramota je, gospod minister, da nekaj minut pred začetkom razprave objavite izjavo za tisk v danščini, ampak imamo tudi danske člane v parlamentu, ki so to prebrali. V tej izjavi ste zapisali, da je sporazum dober za Evropo in da je to pravzaprav rezultat poglobljenega dialoga s komisijo in Evropskim parlamentom. To piše v tej izjavi, ki je bila podana danes dopovdne pred nekaj minutami strani vaših služb. Gospod minister, saj ne živimo več v srednjem veku. V srednjem veku je potekal dialog med kraljem in parlamentom v takratnem momentu. Ampak živimo v 21. stoletju, stvari ne temeljijo več na dialogu, ampak na soodločanju. V sodobni družbi, v sodobnem parlamentu uporabljamo soodločanje. Tako da ne potrebujemo vašega dialoga. Tisto, kar potrebujemo, pa je, da priznate pristojnosti Evropskega parlamenta. Dragi kolega, ne gre za spor o tem, kakšne so pristojnosti parlamenta. Gre za vprašanje, ali svet skuša renacionalizirati Schengen dvoje ste storili, spremenili ste pravno podlago, tako da parlament ne more več sprejemati odločitev in sodelovati v procesu odločanja. Druga zadeva, ki ste jo starili, in to je še bolj pomembno, pa je, da ste izjavili, da bomo delegirali izvajanje novega šengenskega pravnega reda svetu in ne komisiji. Tako da ne gre za napad na parlament ampak gre predvsem za napad na komisijo. Napadate metodo skupnosti, napadate dejstvo, da je Schengen celovit del evropskih politik. Še večji škandal pri vsem tem pa je, gospod in gospodje, to, da Združeno kraljestvo, ki sploh ni v šengenskem sistemu, ki ima opt-out, sedaj doživlja boljšo obravnavo kot Evropski parlament. Združeno kraljestvo skladno s členom 70 še naprej lahko sodeluje v pogajanjih. Na no, prisotni bodo v pogajanjih, sicer ne bodo imeli pravice odločanja, prisotni pa bodo, mi pa ne. Kar pomeni, gospe in gospodje, da moramo danes odločno in jasno ukrepati. Kot prvo se mi zdi, da bi se morali obrniti na sodišče. Drugo. Zakaj moramo plačati za vse to? Če želijo ponovno nacionalizirati ta sistem, naj ponovno nacionalizirajo in plačajo za šengenski pravni red sami ne pa, da bo Evropska unija plačala za to. Tretjič, zakaj, gospod minister, bi morali še sodelovati z vami na področju pravosodja in notranjih zadev? Zakaj bi morali še naprej poročati o Dublinu, o azilu? Zakaj trialog 19. Zakaj poročilo Diaz de Mera o dveh varovalkah? Dva trialoga v naslednjih dveh tednih. Zakaj bi s tem nadaljevali? Zakaj bi še naprej pisali poročilo Weber o ponovni uvedbi nadzora na mejah, če nimamo nobenega glasu pri poročilu Koafes. Zakaj bi sploh še sodelovali z danskim predsedstvom? Zakaj ne bi prekinili, dokler ne nastopi novo predsedstvo? Nobenih novih pogajanj in pogovorov na področju PNZ-ja, dokler ne nastopi ciprsko predsedstvo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu zelenih gospa Rebeka Harns. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovano dansko predsedstvo. Zame je najhujše to, da imam občutek, da danska vlada nekaj več ve. Iz vseh pogovorov sem razbrala, da lahko izhajam iz tega, da imamo na danskem vlado, ki je želela doseči evropski napredek v šengenskem sporu, da pravzaprav na danskem vedo, da ni dobro, če bomo odprli vrata desnim populistom. Vse, kar se tiče vsebine, je bilo že povedano. Samo en vidik ste izpustili in tega bi rada osvetlila v svoji minuti za govor. Za me je nesprejemljivo, da je dansko predsedstvo želelo sicer sodelovati z mojo politično skupino, danes pa Evropskemu parlamentu izraža nezaupnico. In sicer v vprašanju, ki je za evropske državljane zelo pomembno. Ne zaupate nam, da bi se odločili za v dobro naših državljanov, ko govorimo o ravnotežju med varnostjo in svobodo. Tukaj med nami sedijo tudi nekdani ministri. Vsi vas poznajo. Zakaj mislite, zakaj notranji ministri Evropske unije menijo, da nam ne morete zaupati varnosti državljanov? Po mojem mnenju je to globok škandal. Kaj ti je? Evropski državljani so izgubili zaupanje v globoki finančni krizi in sedaj se, se odločate v napačni smeri, kajti v Evropi je bil velik dosežek ta, da smo uvedli prost pretok ljudi in zato je to enostavno sramota, kar se dogaja. Šli bomo pred sodišče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 Tudi sama sem bila presenečena nad odločitvijo sveta, da spremeni pravno podlago za Schengen. Moram pa reči, da sem še nekoliko bolj presenečena nad odzivi kolegic in kolegov. Sedaj je trenutek za to, da ohranimo trezne glave in da skrbno premislimo o vsem. Ne pa, da se odzivamo kot majhni otroci, da zganjamo hrup in mečemo igrače na okoli. V Evropi doživljamo trenutno težke čase, številnimi izzivi se soočamo, zato morajo institucije vzpostaviti dobre delovne odnose. Najprej bi morali preučiti pravne posledice odločitev, ki jih je sprejel svet. Moram pa reči, da sočustvujem s tistimi državami članicami, ki so se soglasno dogovorile o tem, da spremenijo pravno podlago. Mehanizem za ocenjevanje je namreč povezan s predlogom o začasni uvedbi nadzora na mejah. V odboru Libe smo glasovali o tem včeraj, o obeh zadevah. In pri obeh zadevah smo obravnavali tudi predlog komisije, da uveljavi upravljanje z šengenskim sistemom, ki bi imelo seveda svoj vir v Bruslju. Države se s tem ne strinjajo in imajo zelo trdne argumente za to. Verjetno se spomnite, o čem govori člen 4 pogodbe Evropske unije. Tam piše, da nacionalna varnost ostaja v izključni pristojnosti vsake posamezne države članice. Upravljanje z državnimi mejami je neposredno povezano z nacionalno varnostjo, po mojem mnenju. Razumem, zakaj države članice ne želijo nekomu drugemu predati te odgovornosti in pristojnosti. Predlagam, da ravnamo smotrno, razumno, s treznimi glavami, ne pa da se odzivamo tako, kot se je popolnoma nepotrebno. Hvala. Hvala lepa. Frau McInter, es gibt eine. Äh, Gospa McInter, gospod Goebbels bi vam rad postavil vprašanje. Se strinjate? Ja, Žal mi je, gospod Goebbels, eh, gospa ne želi slišati vašega vprašanja. Äh, Sedaj pa za Združeno levico gospa Kornelija Ernst. Hvala lepa. Spoštovane gospe in gospodje, Odprta meja v Evropski uniji, to je najpomembnejši simbol Evropske unije po celem svetu. In to je zelo privlačno za številne ljudi po svetu. Poleg tega smo vedno kritizirali to, da se Evropska unija zapira na vzven. Zato nam je bilo toliko bolj pomembno uvesti mehanizem za nujne primere. Svet pa se je temu zoprstavil. Gospe in gospodje, lahko vam povem samo sledeče. To, kar počnete, to, kar svet počne, je nespremljivo. Sedaj obračate na glavo temelje skupnosti. Prosim, da prenehate s takšno politiko, ki bo v končni fazi neevropska. Gospe in gospodje, politika sveta v tem primeru je nedemokratična kajti parlament želi degradirati v organ, za katerim se posvetuje. To, da smo proti temu, kajti imamo pravico do soodločanja in to je zapisano v pogodbah in to pravico želimo tudi izvajati. In drugič, odločitev sveta je antievropska, kajti želi renacionalizirati Schengen. In sprašujem vas, sprašujem dansko predsedstvo ali želite znova uvesti meje ali želite nazaj v 19. stoletje. Kaj želite s to odločitvijo? Kakšen simbol želite poslati svetu? Osmišljali ste se v Evropi in v svetu. In tretjič, svet ravna populistično. In pravzaprav s tem podpira tiste sile, ki se zauzemajo za nacionalizmus, ki želijo nazaj v nacionalne okvire in ki želijo unišiti evropske podlage. Zato vas pozivam, vzemite nazaj svojo odločitev, postanite znova evropejci, gospe in gospodje. Sedaj pa za neodvisne poslance, gospod Zalstra. Gospod predsednik, države članice so sprejele odločitev o mejah in nas je prevzele tudi odgovornost. Evropski parlament enostavno več ne more igrati svoje vloge na tem področju. Odločitev je padla. Gospod Verhofstadt je pravzaprav podal izjavo o vojni napovedi ampak s tem je napovedal vojno državam članicam. Evropski parlament ni nič naredil za to, da nezakoniti priseljenci ne bi vstopili na evropsko ozemlje. Države članice so na vse zadnje tiste, ki same odločajo o svoji varnosti. Države članice so tiste, ki odločajo v imenu državljanov na tem področju, pa ne bo to skladno z mnenjem parlamenta ali proti mnenju parlamenta. Države članice so po mojem mnenju tiste, ki bi morale prevzeti več političnih funkcij, več pristojnosti bi morali imeti nacionalni parlamenti. Naš Evropski parlament pa bi se moral razpustiti. Tako bi tudi zagotovili mir in varnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dam eh, besedo gospe komisarki Malmström v imenu komisije. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister, gospe in gospodje. Pred enim letom smo bili vsi navdušeni navdušeni nad Schengnom, ampak bali smo se tudi enostranskih ukrepov strani držav članic. Nismo vedeli, kako ravnati, če se bodo na mejah stalno pojavljale težave, pod kakšnimi pogoji lahko začasno ponovno uvedemo nadzor na mejah. Svet je prosil komisijo, da predstavi predlog, kako okrepiti Schengen, zato da se bo lažje soočal z novimi izzivi. Predlagali smo šengenski mehanizem. Septembra je komisija tudi predstavila ta predlog in sicer Želeli smo, da bi evalvacija potekala na evropski ravni. S tem bi komisija skupaj s trokovnjaki in agencijami iz držav članic lahko odkrivala težave vnaprej, jih predvidevala. Tako bi lažje tudi identificirali posamezne težave, predlagali instrumente za reševanje in na tej podlagi bi potem predstavili tudi akcijski načrt, ki bi ga država članica izvajala, komisija pa nadzorovala. Nadzor strani držav članic je bil do sedaj namreč nezadosten. Edina pravna podlaga je člen 77. S tem bi Evropskemu parlamentu tudi zagotovili možnost odločanja. Pa tu ne gre samo za nek pravni predlog, ampak za politične ambicije. Drugi predlog je bil podan v zvezi s šengenskim zakonikom. Ponovno, evropski mehanizem Za ponovno uvedbo meja je res zadnji instrument. Ko smo preverili že vse ostale možnosti, lahko uporabimo izjemoma to možnost. Šengensko območje je seveda rezultat Evropske unije in evropske državljani ga tudi močno cenijo. Nove meje bi prizadele posameznike, rast, delovna mesta, podjetja. Zato ne moremo dopustiti, da se sprejemajo enostranske odločitve o ponovni uvedbi meja. To bi morala biti evropska odločitev. Evropska komisija je seveda močno razočarana nad odločitvijo sveta, s tem niso doprinesli ničesar dobrega. Ali je to res odločitev, ki jo lahko izvajamo na evropski ravni, ne vem. Trenutno nimamo na voljo ustreznih instrumentov za to, da bi se borili proti zlorabi ali populističnim težnjam, ki se pojavljajo. Vesela sem, da me Evropski parlament pri tem poteka, vesela sem tudi, da še ni padla zadnja beseda o tej temi. Včeraj smo spremljali glasovanje v odboru Libe. Komisija bo še naprej delala na tem vprašanju skupaj z vami. Računamo na vašo podporo, zato ker si želimo okrepiti Schengen, ki bo koristil evropskim državljanom. Braniti je treba varnost, vendar zagotoviti tudi prost pretok državljanov, delovnih mest, rasti in podjetij. Tako bomo zagotovili pregledna, jasna evropska pravila za ocenjevanje in sprejemanje odločitev. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu ministru Bockovu. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se vam rad zahvalil za to živahno razpravo. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da neposredno odgovorim na vaše vprašanje in da vam predstavim tudi stališče sveta glede šengenskega mehanizma. Slišal sem vse vaše argumente in stališča, ki ste jih danes izrazili, bi pa rad nekaj še posebej podaril. Vsa vprašanja, ki se povezujejo s ponovno uvedbo nadzora na mejah, več se vas je oglasilo v zvezi s tem, so bila in bodo še naprej obravnavala v okviru običajnega zakonodajnega postopka, tako da je očitno prišlo do zelo hudega nesporazuma. Evropski parlament še vedno ima vpliv na odločanje o vseh teh vprašanjih. Občutek imam, da vaši argumenti niso dovolj utemeljeni. Vi želite ta dosje izkoristiti kot dokaz za to, da med svetom in parlamentom obstaja hud spor, vendar to ne drži. Sprememba pravne podlage je bila nujno potrebna. Dosegli smo kompromis glede vsebine in ta kompromis nam je tudi omogočil, da je svet podprl ta predlog. Svet se je tudi pogajal o vsebini samega predloga, pogajanja pa so zelo jasno pokazala, da ne bomo uspeli pridobiti zadostne večine za podporo predlogu, ki bi temeljil na členu 77. Nobenega dvoma ni glede tega, da svet v celoti priznava, da sta tako svet kot parlament zainteresirana za to, da se vzpostavi šengenski sistem, ki dobro deluje, ki je tudi dovolj varen. Zato bi se pravzaprav rad parlamentu zahvalil za vas trud, za vsa prizadevanja. Hvala lepa, hvala lepa za pomoč pri pripravi predlogov. Moram reči, da je bil parlament večkrat tisti odločilni dejavnik za to, da so se stvari spreminjale, da se je sodelovanje še naprej razvijalo. Zaradi tega lahko tudi rečem, da lahko parlamentu pripišemo zasluge za to, da se je šengenski parlament sistem uspel odzvati na vse izzive, s katerimi se je soočal. Gospod Kueljo je bil pravzaprav več let simbol prizadevanja Evropskega parlamenta. In resnično si želim, da bi v prihodnjih mesecih lahko računali na podporo gospoda Kuelja pri tem vprašanju. Kljub temu, da smo slišali danes zelo različna mnenja in da se naša stališča razhajajo. Sem prepričan, da bomo morali odgovoriti predvsem na naslednje vprašanje. Kako lahko skupaj zagotovimo čim boljši pravni okvir za to, da se vzpostavi čim boljše sodelovanje v okviru šengenskega območja? Svet se je v četrtek, kot rečeno, dogovoril Svet in predsedstvo sta bila seveda stalno v stikih z Evropskim parlamentom, potekalo je ogromno razprav, tudi glede upravljanja Schengna. Meni so se zdele te razprave konstruktivne in predvsej plodne. Dansko predsedstvo si je želelo, da bi upoštevali v kompromisnem predlogu tudi želje, želje parlamenta. Prepričan sem, da je predsedstvo v veliki meri uspelo izpolniti ta cilj. Upam, da bo končni rezultat zadovoljiv za svet in za parlament. Ta končni rezultat mora biti zadovoljiv na čisto vseh področjih, ki zadevajo šengensko območje. Žogica je sedaj na strani parlamenta. Tudi pri šengenskem zakoniku bo parlament imel možnost odigrati vlogo sozakonodajalca. Glede šengenskega ocenevalnega mehanizma pa lahko povem, da bo parlament imel možnost izraziti svojo voljo in svoje mnenje glede končnega rezultata. Gospod in gospode, že prej sem povedal, da je svet pripravljen sodelovati z vami, ne samo pri možnosti ponovne uvedbe nadzora na mejah, ampak tudi pri šengenskem ocenjevalnem mehanizmu. Potrebujemo vas pri vseh vprašanjih. Svet želi v največji možni meri upoštevati tudi mnenje Evropskega parlamenta glede tega predloga. Naj bom zelo jasen svet si iskreno želi, da bi vzpostavil čim tesnejši dialog s parlamentom pri tem dosjeju. Nobenega dvoma ni, da ima svet najboljše možne namene na tem svetu. Rad bi povedal, da samo če bosta svet in parlament združila sile, bomo dosegli rezultate, ki so nujni in ki jih od nas tudi pričakujejo evropski državljani. Resnično si želim, da bomo pri tem vprašanju spostavili tesno sodelovanje, da bo dialog konstruktiven, kar pomeni, da bo tudi prihodnje predsedstvo vzpostavljalo tesne stike in dialog s parlamentom. Zelo sem vesel, da je Evropski parlament podal predlog glede tega dosjeja. Slišal sem kar nekaj pripomb tudi med današnjo razpravo. To sporočilo bom seveda posredoval svetu. Na koncu bi se seveda rad še enkrat vsem zahvalil za priložnost, da sem danes nastopil pred vami in vam poročal o pogajanjih, ki so potekala v svetu v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Spoštovane gospe in gospodje, prosim za vašo pozornost. Eh, vaša, eh, vaše navdušenje nad nadaljevanjem razprave je enostransko. Člen 51 našega poslovnika pravi, da lahko dobijo poslanci priložnost za osebno izjavo in sicer tisti, ki so bili neposredno nagovorjeni sredi razprave. Zato bo dobil besedo eh, gospod Koeljo in sicer skladno za členom 51 poslovnika. Izvolite, gospod Koeljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Dansko predsedstvo je zauzelo sicer pragmatičen pristop Minister Bockov je podpiral takšen pristop, vendar je svet bil tisti, ki je potem jasno pokazal, da parlamentu ne zaupa. Želel je, da se vrnemo nazaj v obdobje, preden je začela veljati Lizbonska pogodba. Svet je pravzaprav obseden s tem, da ponovno uvede nadzor na notranjih mejah v Evropski uniji. Mislim pa, da svet ni ustrezno ocenil šengenskega mehanizma. In tudi obtožujem svet, da ni želel podati prave ocene šengenskega mehanizma. Identificirati je treba težave, najti rešitve in povrniti zaupanje. Kot je rekla komisarka Malmstrom, države članice pravzaprav prikrivajo in tajijo težave, ter napake, ki so jih storile, tako ene kot druge. Zato svet prosim, da neha ravnati, kot trenutno ravna, ne moremo se vračati v zgodovino in ponovno uvajati medvladne metode delovanja. Gospod predsednik, vrh, ki bo potekal, bo izjemno pomemben. Nevarnost obstaja, da se bo ponovno nacionaliziral šengenski projekt. To pa ni dobro. Hvala.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 Potem, ko je spregovoril gospod Koelja, bi mu, se bi mu želel zahvaliti, zahvaliti za tesno sodelovanje z nami okrog tega predloga. Predsedstvo vam je prisluhnilo, prisluhnilo je vsem tem mnenjem, to bomo posredovali na svetu in upamo, da bo to potem lahko podlaga za konstruktivni dialog in sicer zato, da bi lahko dosegli to, kar si vsi želimo. Želimo dialog o okrepitvi sodelovanja glede Schengna. Hvala lepa.